Hvala lepa, gospa kandidatka. Sedaj pa začenjamo s prvim krogom vprašanj. Prvi je Burkhard Bals za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa Vestager. Moje vprašanje se nanaša na internacionalizo konkurenčnosti. Prognoze pravijo, da naj bi že naslednje leto 90 odstotkov globalne rasti nastajalo izven meja EU. Tisti, ki so bili močni akteri, sedaj zaostajajo in nekako izgubljamo stik z svetovnim vrhom. To je zelo pomembno na strateških področjih, kot je informacijsko-komunikacijska tehnologija, logistika, infrastruktura in tako dalje. Odtot moje vprašanje, ali bo internacionalizacija konkurence dovolj upoštevana pri sedajni konkurenčni politiki? In še drugo kratko vprašanje v zvezi s parlamentom pri evropski trgovinski in konkurenčni politiki. Evropska podjetja se morajo zoprstaviti tudi velikim svetovnim podjetjem. Mislim, da moramo krepiti lastno podjetje in, podjetje in ostati konkurenčni na svetovnih trgih. Kako gledate vi na zaščito evropskih interesov? Mislim, da je ravno ta razmislek zelo blizu mnogim ljudem v podjetjih, kjer delajo, pa naj gre za majhno ali veliko podjetje, morajo tekmovati na globalnem trgu. In kadarkoli podjetja tekmujejo v Evropi, so pravila enaka, ne glede na to, kdo so delničari, kdo je glavni. Če konkurirate v Evropi, so pravila enaka. Drugič, zelo pomembno je, da nekatere te pomisleke obravnavamo tako da pridejo skozi glavna vrata. In da ko se pogovarjamo v okviru STO, da to damo na mizo. Danci pravimo, da moramo nehati hoditi kot maček okoli vrele kaše, ker potem lahko tudi ukrepamo. Zelo pomembno je tudi, da deluje mednarodna konkurenca. Ugotovila sem, da to, kar počnemo tu v Evropski uniji, predstavlja operacijo, ki je zelo pomembna in jo potrebno okrepiti. Sodelovati moramo tudi z drugimi in poskrbeti, da bodo konkurenčna pravila veljala tudi na svetovni ravni. Mislim pa, da moramo nadaljevati s to razpravo, kajti tu je veliko pomislekov. Nekatere panoge so ključne, tudi ko gre recimo za patente, pravice intelektualne lasnine, kako se to obravnava z eh, drugimi odbori, pa tudi na strani drugih komisarjev. Tako, sedaj pa dobi besedo Eliza Ferreira, SND. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa kar se tiče finančnega sektorja in bank, kar se tiče direktive o reševanju in sanaciji bank. lahko posebne ukrepe javnega značaja damo banki, ne da bi sprožili sanacijo banke, če se to izvede po določenih postopkih evalvacije. ECB sedaj izvaja obsežno oceno to pred prevzetjem nadzorne funkcije in po tem pregledu bo morda potreben tak kapitalski poseg. Kako boste zajamčili, da bodo ti posegi taki, da ne bodo ustvarjali izkrivljena konkurence in bodo izpolnevali pravila državne pomoči in ne bodo ohranjali slabih bank pri življenju. Uh, Mislim, da številni ljudje razmišljajo o tem, kaj narediti v finančnem sektorju, glede na to, koliko gorja je povzročil v zadnjih letih, glede na to, da je sprožil krizo. Sprašujemo se, kaj sedaj. Zato smo pripravili posebna pravila za to težko gospodarsko situacijo. Te določbe še ne veljajo. Bistveno je, da davkoplačevalci ne plačujejo, da stroške prevzamejo delničari in tako bi morali eh, ravnati tudi v primeru državne pomoči, preden se lotimo BVRD. Na ta način bi premostili to vrzel med sistemom reševanja z davkoplačevalskimi sredstvi in eh, sistemom reševanja eh, sredstvi delničarjev. Za nami so težka leta, pomembno je, da se izvijemo iz te izjemno posebne situacije, ko so morali davkoplačevalci vedno znova plačevati za banke, ki so veliko tvegale v zelo kritičnih razmerah. Upam, da bomo vprašanje državne pomoči rešili tako, kot sem opisala, preden bomo sprejemali drugačne odločitve. V imenu skupine EKR, Case Wimbledon. Najlepša hvala, pozdravljeni, gospa kandidatka za komisarko. Moj premije v Združenem kraljestvu je s kanclerjem dejal, kaj bo naredil v povezavi eh, s tako imenovanim okrepom dvojni irec. Gre tudi za primer eh, na Irskem, ko naprimer Apple skriva svoje prihodke, ampak nudi delovna mesta na Irskem komisar Almunija je irsko vlado obvestil, da dogovora iz leta 1991 in 2007 kršita pravilo državne pomoči. A je prav, da lahko računalnik kupim v fizični eh, trgovini v eni državi članici, beležen pa je ta nakup, kot da je bil upravljen v drugi državi članici. Kaj lahko naredimo, zato da bi preprečili take manevre multinacionalk? To namreč izkrivlja konkurenco v Evropski uniji. V zadnjih intenzivnih tednih sem se naučila, da dvojni irec ni uh, zelo, zelo dobra irska kava. To je nažalost uh, eh, precej uh, neprimeren sistem. Veliko je tukaj slenga, veliko je terminologije, tako da nočem uh, omenjati različnih uh, akronimov? To je zelo resno vprašanje. Večina podjetij v Evropi plačuje davke, ki jih morajo. Pogledati si moramo velika podjetja, ki imajo sposobnost pridobiti posebne privilegije, s katerimi lahko plačujejo precej nižjo raven davka. In to je bilo postavljeno pod vprašaj. Nadaljevala bom eh, z delom komisarja Almunija, Almunije in poskušala razrešiti ta vprašanja. Pri davčnih vprašanjih moramo biti soglasni. Ne moremo se o tem odločati nekje v zakolisju. Če gre za državno pomoč, neposredno ali pa posredno, je to vprašanje, ki ga obravnava moj resor, resor konkurence. Zato je pomembno, da ugotovimo, kaj se dogaja, kakšni so ti dohodki in kako lahko temu naredimo konec. Najlepša hvala v imenu skupine Alde Silvi Gulah. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospa. Najprej komentar. Žal mi je, da je tako malo ljudi tukaj v dvorani. Ne zato, ker ste liberalka, ampak ker gre v tem primeru za najpomembnejšo politiko eh, Evropske komisije. Imamo naprimer eh, francoske eh, poslance, ki jih tukaj ni in to je škandal. Uvodoma ste povdarili, da se v konkurenciji skriva tudi element pravičnosti. Zaščititi je treba najšipkejše pred tistimi največjimi, ki imajo največ pristojnosti oziroma sredstev. Navezala bi se tudi na besede gospoda Balca. Dejstvo, da evropska podjetja igrajo igro na globalnem trgu, je povezano tudi s tem, da državljani menijo, da škodimo konkurenčnosti naših podjetij na tem globalnem trgu. Kaj boste naredili za to, da bo politika konkurence pozitivno učinkovala na njih? da jih ne bo zavirala. Popolnoma razumem, da se vam mogoče tako zdi. Beremo članke v medijih, gledamo odaje in vidimo, da podjetja težko tekmujejo v globalnem svetu razumem, da nekateri državljani razmišljajo tako. In ravno zato se mi zdi, da je pomembno izpostaviti, da bo konkurenca srednjeročno in dolgoročno ustvarila delovna mesta in zagotovila rast. Kratkoročno pa bo povzročila nekatere socialne stroške. Ta vprašanja moramo razrešiti. Naprimer, omogočiti moramo ljudem, da grejo iz enega sektorja v drugega. Vse skupaj moramo oblikovati odprto, pregledno, tako da prisluhnemo vsem. Mislim, da so številni ljudje mnenja, da se vse dogaja zunaj njihovih okvirov, da nimajo nobene besede. Ne moremo se zaščititi pred eh, konkurenco tako, da eh, omejujemo konkurenčnost pri nas. Mislim, da je najpomembnejše izpostaviti uravnoteženje našega pristopa. Govoriti moramo o celotni podobi, ne zgolj o enem samem elementu. Še 20 sekund imamo. Kaj pa boste rekli, ko podjetje kupuje evropsko podjetje in zato dobiva državno pomoč, kar ne bi bilo mogoče za evropsko podjetje, ki bi se odločalo za takšen nakup. Nažalost je veliko evropskih bank dobilo ogromno državne pomoči. Nažalost. Zdi se mi pomembno, da to rešimo na odprt način, da se pogovorimo o tem, kakšni so naši trgovinski sporazumi, da govorimo o tem v svetovni trgovinski organizaciji. O tem se je treba pogovarjati tudi z ustreznimi eh, oblastmi oziroma organizacijami za konkurenco. Lahko se zgodi, da se znajdemo v eh, začaranem krogu državne pomoči, ki je večinoma posredna, skrita in to na stroške potrošnikov. Umeno Guje, Rina Kari. Uh, uh, Dobro dan, tukaj sem. Dobrodošli spet v parlamentu, mislim, da lahko rečemo. Rada bi spregovorila o svobodni konkurenci z drugega vidika. Ko, naprimer, neka skupnost, neka četrt ima večji projekt, gradi podzemno železnico, naprimer, ali kaj podobnega, potem moramo imeti jasna pravila. Evropsko sodišče pa je že omejilo pravice. Razlog, zakaj govorim o tem, je, ker se mi zdi, da gre za izkrivljanje konkurence. Vprašanje. Ste mnenja, da bi morali imeti vključeno tudi ponudbo za vajence v javnih ustanovah. Er er er e Hvala lepa. Kar se tiče predvidevanja tega, kakšne posledice eh, bodo imele sodbe sodišča, moramo seveda biti previdni. Jasno, mora biti to, da se nanašamo na pogodbe. Če imamo javna naročila in če imamo vajeniška mesta, potem je tudi dobro, da to nekoliko bolj podrobno opišemo tudi mesta, ki so namenjena usposabljanju. Ne vem, ali bi, to bi naj, ali bi to naj bilo namenjeno vsem ali ne, o tem se moramo še pogovoriti, je pa gotovo, da se bomo o tem še pogovarjali, ko bo sodišče sprejelo takšno odločbo. Najlepša hvala. Michael Raymond v imenu zelenih. Vsega tega profesora, seminarja en leto spoštovana gospa Vestege, dejali ste v vodoma, da se zauzemate za MSP-je, da bodo imeli možnost pred velikimi. Sedaj pa dodatno vprašanje. Almunija je pred kratkim v tem odboru bil povprašan o jedrski elektrani Hinkleboard v Veliki Britaniji in je dejal, da se še komisija ni odločila. Gre pa tu za to, da bomo 30 let plačevali dvojno ceno za jedrsko energijo. In to bo seveda postavljalo pod vprašanje alternativne vire energije. Potem je odšel iz odbora in čez nekaj ure objavil svojo odločitev. Toliko o tem, kako ceni parlament. Zdaj pa bom poprašal vas. Naslednji teden bi naj sedanja komisija glasovala o tem, Kaj menite o tem, da se bo to zgodilo dva tedna pred nastopom nove komisije? Ste za to, da se glasuje o tem? Ste za to, da se to odloži? In če da, kako bi, kakšno odločitev bi sprejeli vi? No, težko reči verjetno ne bom sama tista, ki bo sprejemala to odločitev, glede na to, da je že bila sprejeta. Če sem prav razumela ta primer, so pogajanja in priprave potekale več kot dve leti. Če komisar meni, da je predlog pripravljen za sprejemanje v kolegijo komisarjev, potem bo to naredil. Mislim, da je načelno pomembno, da se države članice same odločajo za energetsko mešanico. O tem ne moremo odločati, ne moremo odločati mi, to je v pristojnosti držav članic. To je treba spoštovati in z tega vidika je treba spoštovati tudi pravila o državni pomoči. Ponudnik storitev ne sme dobiti preveč sredstev, odločitev mora biti uravnotežena v skladu s pravili o državni pomoči. Komisar in njegovi pomočniki so opravili to oceno in na podlagi te ocene sprejeli odločitev, vsaj tako samo razumem postopek. Nekateri ljudje imajo eh, svoje mnenje glede jedrske energije, ampak to ni bistveno vprašanje v tem primeru gre za to, da so države članice tiste, ki se odločijo, komisija pa mora ugotoviti, da je v primeru državne pomoči slednja kompatibilna skladna s pogodbo. Jo. Najlepša hvala v imenu skupine EFDD, Steven Wolf. Lepo zdrav, gospa Vestega. Ko se je Združeno kraljestvo v 70 letih pridružilo skupnemu trgu, smo menili, da se bomo pridružili uspešni trgovski skupini. Predstavljali smo takrat skoraj 40 odstotkov gospodarske proizvodnje v svetu. Evropska unija sedaj predstavlja zgolj 25 odstotkov svetovne trgovine. V desetih letih bomo padli na 15 odstotkov. Nižji davki, več zakonodaje in tudi brezposelnost je viša. Naši konkurenti drugod, tudi v Commonwealthu, ki smo ga zapustili, pa so pred nami. Karkoli je Evropska komisija počela v teh letih, a se ne strinjate, da s tem ni pomagala državam v Evropski uniji, države se ne morejo boriti proti nikomor. I, I do not in, in any way. na nikakršen način se ne strinjam s to podobo Evrope, v katero verjamem. Ne zgodovinsko gledano, ne z ozirom na prihodnost. Ravno nasprotno. To, kar sem sama videla, je razvoj. Evropska unija se je razvila, najprej je imela skupni trg, sedaj pa je postala skupnost, v kateri si pomagamo, ravnoteže med pristojnostmi držav članic in našim skupnim delom pa je zelo pomembno. Blaginja, ki je nastala in sposobnost reševanja te velike krize, ki smo ji bili priča v zadnjih letih, je nekaj, kar svet brez Evropske unije ne bi prenesel. Prepričana sem, da brez Evropske unije ne bi imeli takšne sreče, da bi bilo precej slabše. Hvala. Hvala. Samostojni poslanec Sotirios Zarianopoulos. Mikrofon, prosim. Imam Najprej postopkovno vprašanje. Samostojni poslanci nismo politična skupina, nimamo predstavnika. Predstavljamo zgolj stranko iz države, iz katere prihajamo. Kakorkoli že. V imenu vedno večje konkurence je Evropska unija obljubila, da bo zmanjšala cene, da bo zagotovila nova delovna mesta, ampak nič od tega se ni zgodilo. Moč je v rokah monopolistov, cene so visoke, plače pa nizke. V moji državi in drugih državah je vse privatizirano, letališča, eh, voda, energija, pristanišča in druge stvari. Cene pa rasejo. Obramna industrija in druge industrije so diskreditirane, da jih lahko na to potem prodajo zasebnim podjetjem. Svoboda gibanja je uničila celotne industrije. Tisoče delavcev je pahnila na cesto. Banke pa še vedno dobivajo kupe denarja in nič jim ni treba ponuditi v zameno. Dobivajo ogromne kupe denarja. Kdo s tem, kar pridobi? Izvolite, kar odgovorite. Hvala, gospod predsednik. Vidim, da zaupate v moje sposobnosti. Mislim, da je izjemno pomembno sprejeti naslednje dejstvo. Ne glede na to, kako gledamo na Evropsko unijo, vsi čutimo s tistimi, ki so trpeli zaradi gospodarske krize. To velja za mlade v Grčiji, za tiste v Španiji, za tiste na portugalskem, ki ne morejo najti delovnega mesta, ki ne morejo vstopiti na trg dela, ki ne morejo vzpostaviti družine, ker družine ne morejo preživeti. Ne glede na stranko, iz katere prihajamo, ne glede na to, kaj mislimo o Evropski uniji, to velja. Na noben način pa ne morem sprejeti, da je Evropska unija povzročila to gorje. Ravno nasprotno, Evropska unija je tista, ki išče rešitev. Globalizacija se širi, države pa postajajo vedno manjše, kar pomeni, da smo vedno bolj odvisni drug od drugega. In zato sem vam obljubila sodelovanje ker je to pomembno vprašanje. Čutiti solidarnost s tistimi, ki trpijo, je gonilo za sodelovanje med komisijo, parlamentom in svetom. Skupaj lahko zgradimo močno Evropo. In mislim, da ne bomo uspeli, če bomo s prstom kazali na Evropsko unijo za vse, kar se je zgodilo, ne glede na to, odkot prihajate. Hvala. The next speaker is Ludek Niedermayer. Najlepša hvala. Naslednji je Ludek Niedermayer iz ELS. Lep pozdrav. Najprej bi rad povedal, da mi je bil vaš, vaš uvodni nagovor všeč. Drugič, če boste tako strogi, natančni v uh, službi komisarke, tako kot ste bili pri tem, ko ste se držali časovne omitve za uvodni nagovor, smo uh, v varnih rokah moje vrednote so vaše vrednote, ampak zdi se mi, da včasih poskušamo reševati naše težave s preveč zakonodaje. Bojim se, da na vkljub novi zakonodaji, ki temeli na ocenah in eh, razumu, rezultati na koncu niso tako dobri. Zanima me, kaj lahko naredite kot komisarka, zato da bi zagotovili, da bo nova zakonodaja sprejeta zgolj če bomo s tem pridobili več kot izgubili. Uporabiti bi morali morda tudi druge ukrepe, naprimer, eh, naprimer eh, samo urejanje in večja preglednost. Hvala. Well, reg no, strinjam se, zakonodaja ni vedno prava pot. In to je dobro, ker bi bilo drugače precej dolgočasno biti komisarka za konkurenco, glede na to, da ne pričakujemo veliko novih zakonodajnih aktov na tem področju. Samo urejanje, preglednost, ustrezno izvajanje zakonodaje, novi načini sodelovanja z državami članicami, vsi ti ukrepi so včasih učinkovitejši kot zakonodaja. Treba pa je zagotoviti ravnoteže. To se mi zdi pomembno. Če evropska zakonodaja zamenja 28 različnih zakonodajnih aktov, potem bo morda upravno breme manjše, tudi za mala podjetja, ki morda ne delujejo v vseh 28 državah, ampak zgolj v dveh, treh ali pa štirih. V tem primeru namreč poznajo zakonodajo in jim ni treba vedno znova poda, eh, spoznavati zakonodaje za državo A, B in C. To je bil prvi komentar. Drugi komentar. Včasih je jasno, da je na trgu nekaj narobe. Potrošniki, na primer, ne morejo uvideti, kaj se dogaja. En primer tega je, na primer, eh, dajatve, ki jih eh, banke zahtevajo za naša plačila. Tiste, ki jih ne vidimo. Tu je na trgu jasno nekaj narobe, zato ker ne moremo kot potrošnik, kot uporabnik na to reagirati. Tukaj bi morali verjetno nekaj narediti sama bom naredila vse za to, da bi spodbudila uravnotežen pristop. Na eni strani zakonodajni akti, na drugi strani drugi ukrepi. Vse to za cilje, ki smo si jih zastavili. Hvala. Analize Doc v imenu socialistov in demokratov. Hvala in čestitke k vašemu imenovanju. V Evropi je za mala podjetja pogosto zelo težko vstopiti na trg, ker vladajo veliki akteri. Dotaknili smo se že primera, ki jim je zelo blizu in to je energetski trg v Združenem kraljestvu. Tam vlada velika šesterica. Najprej je šlo za regionalne ponudnike energije, sedaj pa skupaj ponujejo 25 odstotkov energije za gospodinstva v lasti pa imajo 70 odstotkov proizvodnih sposobnosti. Britanska gospodinstva plačajo 136 funtov več vsako leto, zato ker ta trg ne deluje tako, kot bi moral. Nekatere gospodinstva si tega ne morejo privoščiti in to je zgolj en primer težave, ki obstaja posod po Evropi. Mala in srednje velika podjetja ne morejo vstopiti na trg do katerega bi morali imeti dostop. Državljani, uporabniki pa zaradi tega trpijo. Kaj boste naredili kot komisarka, da bi rešili to vprašanje? Hvala. Well, well, very... Najlepša hvala za ta konkretni primer. Mislim, da je to izjemno dober primer, ki oriše, s čim se soočajo državljani posod po Evropi. Notranji trg ne deluje tako, kot bi moral, ker konkurenca ni dovolj jasna. Nekateri dominantni akteri so si razdelili trg in potrošniki težko uporabijo svoje potrošniške pravice, da bi kaj spremenili. Mislim, da imam eh, v svoji orodjarski škatlici kar precej orodja, s katerim lahko to spremenim. Naprimer, protimonopolna pravila, pravila za združitve. Pogovarjali smo se tudi o Hickley Point, državna pomoč. Tudi to je dober instrument. Ali je vse v redu, ali pa smo v sivi ekonomiji. Sama sem zaljubljena v eh, konkurenco. Saj veste, prvih nekaj let traja ta zaljubljenost. Ampak tudi s konkurenco ne moremo doseči vsega. Zato se veselim sodelovanja s kolegi iz komisije na to temo. Sodelovala bom s podpredsednico za energetsko unijo in eh, s komisarjem za podnebne spremembe in energijo. Z, z različnimi instrumenti lahko to rešimo. Slišala sem ogromno številko, ki se ne morem več spomniti, tako visoka je bilo, koliko denarja bi morali uložiti za to, da bi imeli energetsko infrastrukturo, ki bi jo potrebovali v naslednjih nekaj letih. Na tem moramo delati, uporabljati moramo pravila, ki jih že imamo in na ta način bomo lahko zmanjšali stroške za potrošnike. Hvala. Hvala lepa. Sedaj po imenu odbora IMKO Andreja Švab, PPP. E ja, danke, Hvala lepa, predsednik. Spoštovana kandidatka za komisarko. Najprej Naj povem, da se mi zdi vaše izražanje zelo jasno na tem težkem področju in to bo pomagalo, da bodo državljani razumeli, kaj je konkurenčna politika. Ne bom govoril v konkretnem primeru, ker je to težko v tem obsegu. Bi pa rad nasplošno dejal, da me veseli, da ste omenili MSP-je. MSP-ji so v slabšem položaju, kar se konkurence tiče napram velikim, kajti 2000 tretjega leta smo vzeli 10 odstotkov za eh, katerske povezave in pri manjših podjetjih je to skoraj da celotna proizvodnja. Pri velikih podjetjih pa je to dejansko tisti delež, ki smo ga navedli, teh 10 odstotkov. Zato mislim, da bi torej komisar za konkurenco moral narediti več jasnosti, da ne bojo kazni bolj dramatične za manjše kot za velika podjetja. Da, seveda najbolje je sploh ne imeti kartelov. Toliko kot opozorilo tistim, ki poslušajo. Ne usmeri vas. Seveda, podjetja imajo velike portfelje dobrin, tista velika podjetja imajo velike dose in portfelje dobrin, manjša pa, seveda, manjša, ker imajo samo proizvod ali dva, ki ga tržijo. Pravila, ki jih imamo glede kazni, dajo določeno varnost. Vemo, kaj se bo zgodilo, če podjetja ujamejo. Po drugi strani pa imamo manevrski prostor za upoštevanje posebnih okoliščin. Kakšno vlogo ste igrali v tem kartelu? Ste ga sami vzpostavili ali ste samo sledili drugim? Morali bi reči ne, pa niste tako da lahko potem uravnotežimo stvari. To je zelo pomembno. Vendar pa nasplošno se mi zdi, da je pomembno, da so kazni tako visoke, da so odvračilne. Sicer boste pač samo hoteli imeti dovolj dobička, da boste lahko plačali kazen. To pa ni dovolj. Kazen mora biti tako visoka, da bo odvračilna in bodo potem tudi druga podjetja dejala, da je določeno podjetje, ki je goljofalo tako, da se z njim ne trguje več. Torej, potrebno je seveda imeti manevrski prostor, po drugi strani pa morajo biti kazni tako visoke, da vam bodo uničile vse dobičke, ki ste jih iztržili zaradi kartela. Speaker, yep. Hvala lepa, sedaj pa SND Kofot. Um. Hvala lepa, predsednik. tudi sam bi se rad zahvalil gospe Vestege za odlične uvodne besede. Dobro je, da imamo odločnega politika na čelu konkurence. Gre za konkurenčnost in delovna mesta, ne gre za manjše, za večje države, manjša in večja podjetja. V opisu misije gospoda Junkerja je zapisano tudi, da se bo trebno osredotočati na utajo davkov. To je tudi pomembna tema. Lahko poveste kaj več o tem, kako boste ukrepali na tem področju? Saj je vendar jasno, da moramo bolj pritisniti na podjetja, ki želijo obiti pravila sicer ne bomo mogli ustvarjati delovnih mest. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za prijazne besede. Jasno govoriti o tej temi tukaj, to je pomembno. Sicer bo vse skupaj postalo preveč tehnično. To pa ni tehnična tehnologija kratka zadeva. Če kdo dela v manjšem podjetju, potem se plačujejo davki, s tem se investira v raziskave, razvoj, da se da na trg nov proizvod. Potem, ko pa ugotovimo, da večje podjetja, ki imajo tako ali tako veliko vero in sredstvo na razpolago, skušajo storiti vse, da bi plačevali kar se da malo davko, potem seveda to ni prav. Zato moram reči, da se mi zdi odločilnega pomena, da se preiskave nadaljujejo. Zakaj se morajo preiskave nadaljevati? Zato, da bodo sumi, ki obstajajo, raziskani in da bodo krivde tudi dokazane. Ne vem, kakšen je časovni razpored za tiste preiskave, ki že tečejo, vendar pa upam, da je to pregleden, saj razmeroma pregleden časovni načrt. To je pomembno, pomembno je to tudi za konkurenčno politiko, ima pa to pravka tudi z občutkom za pravno državo. Pipi. Rosati, ELS. Chair, uh, Hvala lepa. Evropski trg plina še vedno ni pošten in konkurenčen. Nekateri zonanji dobavitelji izrabljajo svoj položaj in uveljavljajo diskriminatorne prakse za uporabnike. Eno od teh podjetij, Gazprom iz Rusije, je zelo glasen, kar se tiče preprečevanja diverzifikacije ponudbe plina. Zato nekatere države članice Evropske unije plačujejo 70 do 80 odstotkov više cene kot druge. Moje vprašanje je, kaj nameravate storiti, da boste spet spostavili pošteno in konkurenčno delojoče tržno dogajanje glede plina? All, I, I, I recognize... Najprej. Priznavam nekaj dejstev, da imamo nekaj velikanov na tem trgu in s tem so seveda povezana tveganja. To je tudi eden jasnih razlogov, zakaj se bo nadaljevala preiskava o praksah Gazproma in upamo, da bomo to tudi zaključili. Ne vem, kdaj se bo to zgodilo, vendar pa preiskavo je treba zaključiti, kajti to je vprašanje, ki je pomembno tudi za predsednika Junkerja. V tem govori o desetih prednostnih nalogah, ko bomo dobili varno oskrbo s plinom v Evropski uniji. In to je seveda tudi pomembno za rast in ustvarjanje delovnih mest, kajti energetske cene so zelo pomembne za vsako podjetje v EU. Zato mislim, da je to pomembno. Potrebno je nadaljevati s preiskavami, ki že tečejo. Prav tako pa je potrebno zagotoviti, da bodo protimonopolna pravila okrepljena in v celoti izvajena. Sicer lahko pride do tveganja, da če bomo dobili nekaj goljofivih podjetij, da to še ne bo odvračilno za druge. Zato je to visoko na dnevnem redu. ker je to povezano s podjetji na splošno in ker je to povezano na splošno z evropsko varnostjo. Primdal Vitis. Hvala lepa. Primdal Vistisen, EKR. Ja, Hvala lepa. Danes in tudi že prej ste vedno izpostavljali, da gre tukaj tudi za veliko političnih odločitev. Nekateri si želijo stran od liberalnih elementov. In želijo pustiti več prostora za razvoj novih eh, gospodarskih panok. Rad pa bi sedaj slišal z vaše strani, kaj menite o teh različnih mnenjih o tem novem trendu, ki nastaja v Evropi, da se pravila pač nekoliko bolj ohlapno oblikujejo, da lahko nove panoge boljše preživijo. Hvala lepa. Mislim, da moramo imeti še bolj ambiciozne cilje in da moramo imeti tudi še več zelo uspešnih podjetij v Evropi. Mislim, da je možno doseči največ, če smo uspešni na majhnih trgih. To bi rada tudi vključila v razpravo. Kar se tiče predloga, na katerega ste upozorili, tak predlog gre vedno na račun nekoga. Če ščitimo podjetja pred konkurenčnostjo, potem so proizvodi dražji, potem se manj raziskuje, potem je manj naložb in to potem tudi pomeni, da potem potrošniki kupujejo draže in manj kvalitetne proizvode. In to ne koristi nikomu, če oberemo to pot. Zdi se mi odločilnega pomena, da zagotovimo, da bodo konkurenčna pravila spoštovana. In to moramo storiti po načelu, da če smo doma konkurenčni, smo potem konkurenčni tudi globalno gledano. Najbolj cenim tista pravila, ki omogočajo več raziskav, razvoja in inovacij, naprimer v javno-zasebnih partnerstvih to je naprimer možnost, ker lahko ustvarjamo nova podjetja, nove tendence in to pot moramo izbrati. Hvala lepa. Sedaj pa Tremosa in Balce, Salde. Hvala lepa, predsednik. Spoštovana kandidatka, spoštovana gospa Vestege, dobrodošli in hvala lepa, da ste prinesti sabo svež duh. Imam vprašanje, kar se proti monopolnega primera Google tiče. To je torej digitalni sektor. Google ima sedaj 90-odstotni tržni delež za iskalnike na trgu. Komisija je Google dala trikrat možnost, da ponudi nove predloge za popravilo razmer da ne bo preferiral svojih, jasnih, svojih lastnih storitev. Vendar pa ti predlogi še niso razrešili težav in pomislekov 20 pritožnikov tudi organizaciji potrošnikov iz Evropske unije. To, kar ste Google uvedel na vrhu steni, ne rešuje težav. Nadalje, to ni najboljša izbira za potrošnike vsaj ne vedno, kar se cene tiče. Konkretno vprašanje, ali se strinjate, da je potrebni korak naprej izjava o ciljih za dobro naših potrošnikov? Speak, what... Ko torej govorim o tem, ne vem, kateri bo naslednji konkretni korak. Pripričana pa sem, da naslednji koraki bodo. Gre pravzaprav za klasičen primer. Imamo podjetje z velikanskim tržnim deležem in imamo pritožbe kar nekaj konkurentov različne velikosti. Včeraj smo dobili neke nove informacije iz Nemčije z več razsežnostmi, kako Google upravlja svojimi storitvami in mislim, da je pomembno ne se lotiti konkretne preiskave danes, temveč zagotoviti, da bomo imeli na voljo pripravljenost in orodja za nadaljevanje preiskav, tudi ko gre za ta nova področja kot sem dejala v vodoma, so konkurenčna pravila stara kot pogodbe. In to je dobro. Vendar pa je izvajanje pomembno in zato moramo biti tako odločni kot nova podjetja, ki se razvijajo na trgu. In ta podjetja so veliko bolj odločna, kot so bila v preteklosti. In upam, da ne bomo zavlačevali s temi preiskavami, podaljševali s drugimi novimi preiskavami, kajti potrošniki si želijo, da imamo odprt konkurenčen trg in bi radi imeli storitve, ki jih lahko ponujajo potrošnikom. Naslednji koraki torej bodo, če bi konkretno želela povedati, kateri, pa ne bo šlo, ker tega še ne vem. Thank you, Mr. Fernandez, SND. Hvala lepa, predsednik, dobrodošli. Juncker je julija pred parlamentom dejal, da skupni trg samodejno nima prednosti. Socialni faktori morajo tudi odigrati pomembno vlogo v Evropi. V predvoljni kampanji maja sem se srečal z nekaterimi starši v vasi v svojem volilnem okraju ki imajo mentalno zaostale otroke in se že leta bojujejo z oblastmi, da bi jim izgradili nekakšno središče za te otroke, kakšen center, kjer bi tudi skrbeli strokovno za njih. Mislim pa, da je sedaj prišlo do nesporazuma. Evropa pritiska na njih, da bi sedaj morale te storitve biti nudene tudi strani zasebnih podjetij. In sedaj starše skrbi, da bodo končali v rokah zasebnih podjetij. Torej, če se spomnimo to, kar je dejal Juncker, kako doseči ravnoteže pri tem, da izboljšamo konkurenco na trgu, to je seveda dobro, po drugi strani pa moramo imeti varovalke, da bomo zagotavljali tudi takšne socialne primere, kajti to je pomembno, to je pomembno za naprimer te družine, ki so se lotile take družbene pobude. Well, all, I... Hvala lepa. Spoštujem to, da morajo države članice na tem področju odigrati zelo pomembno vlogo. To imenujemo storitve splošnega ekonomskega interesa. In to je tudi most za socialno odgovornost držav članic, da opredelijo, katere so te storitve, kakšne so naše družbene potrebe, naj si gre za varstvo otrok, za skrb za invalidne osebe, za skrb v bolnišnicah, nego v bolnišnicah. Mislim, da je potrebno pomisliti tudi na to, da imamo določene stvari, ki so za trg in druge, ki niso. Države članice se morajo o tem odločati. Če bi država članica želela spremeniti način delovanja, lahko to storijo na preprost in pregleden način. Vendar pa so države članice tiste, ki odločajo, kakšne so naše družbene potrebe in kako bomo to obravnavali. Mislim, da je to zelo občutljivo ravnovese v EU. Imamo torej možnost, da je naša družba drugačna, kajti nacionalni politiki bodo v dialogu s svojimi državljani morali seveda narediti to, kar sami menijo, da je prav. In resnično upam, da se bo vse steklo dobro za družino, o kateri ste govorili, kajti če sem prav razumela, in preživljajo težke čase. Werner Langen, ELS. Hvala lepa, gospod Vestege. Prihajate iz majhne države brez korupcije, nimate konfliktov interesov, ste socialno liberalni. Pri liberalcih je vedno prepletenje z gospodarstvom, pri socialistih pa preveliko vere v državo potem pa imate sedaj stara bremena. Google, Almunija tega ni uspel rešiti, imate tudi breme, da ni prišlo do pravih ukrepov proti davčnemu dumpingu. Danska je država, kjer se plačujejo visoki davki, to je v splošnem interesu. Imate pa sedaj pooblastila, lahko preizkujete, kaznujete, nimate pa dovolj demokratičnega nadzora. Kako boste zagotovili prvo vprašanje, da bodo prihodne smernice razvite v sodelovanju s parlamentom in ne prek parlamenta. To je prvo vprašanje. Drugo, zdi se mi potrebno, da bi v javnosti spet pojasnili pomen konkurenčne politike, po politike konkurenčnosti. In potem tretje vprašanje, kako menite, da boste v naslednjih letih lahko sodelovali s parlamentom? Uh, well, first of all, I... Hvala lepa. Najprej upam, da ste pripravljeni na pitje veliko kave, kajti to bo danski način, ker nihče več ne sme kaditi, pač pijemo več kave. In to je začetek zelo dobrega dialoga. Področje konkurenčnosti je seveda posebno področje. kajti v 103. členu pogodbe je običajni zakonodajni postopek zelo omejen. Ko to pravim, pa vseeno mislim, da je potrebno imeti tudi konkretne pogovore. Naprimer, ko bomo predlagali zadeve, ki jih lahko imamo za mehko pravo. In da se torej razpravlja o tem preden. To damo na papir. Mislim, da je poročilo, ki ga je pripravil parlament, bilo zelo dobro za komisijo, da najde pravo ravnovesje. Ali je zakonodaja vedno najboljša pot, ali je regulacija trga morda boljša pot ali preglednost, mislim, da je morda tudi pri tem vprašanju potrebno zagotoviti da če ne bo zakonodaje, če ne bo običajnega zakonodajnega postopka, bomo pa imeli močan vpliv na komisijo, ko boste zahtevali, da izpolni obljube, ki so jih dali na uradnih in ne uradnih sestankih. In zadnje vprašanje, ne spomnim se drugega, zadnje vprašanje, tretje torej. kar se tiče informacijske politike. Tukaj mislim, da moramo nadaljevati našo pot, biti kar se da odprti, nadaljevati z delom gd.com, pa tudi to, kar počnem sama, da bo vse pregledno, da vidijo, s kom se sestajam, z velikimi in manjšimi, z državami podjetji, manjšimi in večjimi, kajti preglednost je vedno zelo dobra kar se tega tiče. In resnično upam, da ko bomo sodelovali pri tem v naslednjih petih letih, da bomo lahko, ko bomo pogledali nazaj, rekli, da smo jo resnično zagorili kartelom in da je bila državna pomoč bolj odgovornosti držav članic in da je bilo dovolj preglednosti, za državljane, da so vedeli, da je njihov denar dobro porabljen. In da bomo popolnoma gotovi, da smo storili vse, da pomagamo podjetjem ustvarjati delovna mesta, ki jih potrebujemo. Thank you. Hvala lepa. 114 predvideva za odločanje in to smo eh, zahtevali pri očkodninskih tožbah. Upamo, da bo to preseden. Sedaj pa Gue Matias. Hvala lepa. Tukaj sem. Dobrodošli, kandidatka za komisarko. Edina kandidatka levice ste. Nekoč ste bili članica radikalne levice. Dve vprašanje imam za vas. veliko ste govorili o promociji konkurenčnosti kot svojega doseja. To je seveda posebno običajno. Rada pa bi vas poprašala, kje so omejitve politike konkurence. Ali obstajajo sektori, ki bi morali ostati izven področja nadzora konkurenčnosti in če da, katera so ta področja? Jezice. Včasih nekoliko prestraši ljudi, ko se dobesedno prevajami moje stranke. Da, res, eh, dobesedno je to radikalna levica. Torej, pazite se me. Bolj, v bolj političnem smislu pa smo socialni liberalci. Tako si želimo, da nas kličejo. No mislim, da obstajajo omejitve glede konkurenčne politike in konkurenčnega prava. To je eden od razlogov, zakaj se mi je zdelo pomembno, da izkoristim nekaj časa v vodni izjavi za to, da povem, da politika konkurence ni eh, samostojen dosje. Kajti, če želimo kaj doseči, moramo sodelovati odbori v parlamentu, komisarji v komisiji. Šele potem lahko dosežemo kaj, česar sicer ne bi mogli doseči. In to je eden od razlogov, zakaj cenim vizijo predsednika Junkerja za nov način dela, za projekt podpredsednikov. Zdi se mi namreč, da je verjetnost, da nam bo uspelo v očeh državljanov veliko večja. Še nekaj, kar zelo cenim, je ravnovesje med tem, kar počnemo skupaj in kar počnejo države članice same. Države članice imajo svoje poslance nacionalnih parlamentov in ti so seveda tudi v tesnem dialogu s svojimi voljivci in bodo tudi poznali razmere. Zato cenim, da lahko države članice opredelijo, katere so tiste socialne storitve. Če bom potrjena kot komisarka za konkurenco, ne bom jaz tista, ki bo odločala o tem. Ernest Urtasun, zeleni. Eh, Lep pozdrav. Dotaknil bi se vprašanja energetike in šparskega primere. Gospod Almunja, ni imel veliko uspeha. Pri nas plačujemo najdražjo elektriko v celi Evropi. Imamo oligopol, električ, podjetja za električno energijo imajo privilegije in ustvarjajo ogromen profit. Glavni razlog za ta oligopol pa je ta, da Španija zamuja z izvajanjem direktive 72 za skupna pravila notranjega trga električne energije. Kot je veliko ljudi že povedalo, vključno za špansko platformo za energetiko, kaj boste torej naredili, da ločite to, da preprečite to, da bi podjetja upravljala z različnimi segmenti trga električne energije, da boste uveljavili skupnostno pravo in da zagotovite resnično konkurenco tudi za male proizvajalce, ki trenutno ne morejo delati. To se mi zdi izjemno zapleteno. Namreč v preteklih nekaj letih se je dogajalo to, da je bilo nekaj liberalizirano, druge stvari pa se zdi, da so ostale tako, kot so bile. Mislim, da napredujemo izjemno počasi. Zdi pa se mi, da je pravi čas in da je prav, da pozovemo k ustanovitvi energetske unije in da zagotovimo varno in stroškovno učinkovito energijo. Zdi se mi namreč, da tega ne moremo reševati posamično za vsako državo. In to je tudi pomembno, ko govorimo o tem, kje potrebujemo naložbe. Na področju energetike, tako v omrežje, kot tudi v mehanizme zmogljivosti, tako da bomo lahko diverzificirali našo proizvodnjo energije. Ampak ob vsem tem vemo, da potrebujemo sodelovanje komisarjev, predsednika komisije, ampak Zelo pomembno je tudi to, da bom, če bom potrjena za komisarko za konkurenčnost, da preizkujemo, če nekdo zlorablja prevladojoči položaj. To namreč pomeni, da mali dobavitelji zelo težko dobavljajo energijo potrošnikom, Zato se mi zdi, da imamo neposreden način, kako se lotiti tega, potem pa imamo tudi ta ogromen, ampak zelo konkreten projekt, s katerim dobimo pravo energetsko unijo. Now... Hvala, Marko Zani. Uh, eh, Hvala. Te dni smo slišali, da se je odprla preiskava glede kršitve pravil iz strani skupine Fiat in Luksemburga. To ni prvi primer zlorabe konkurence. To je za moj okus nespremljiv škandal. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje glede tega konkretnega primera in sprašujem, kako boste posegli, da se lotite tega problema na strukturen način. In Ali ste se s predsednikom Junkerjem že pogovarjali o primeru Fiata, glede na to, da je ravno on bil tisti, ki je dejal, da ga ne skrbijo zelo grožne, ki prihajajo iz Luksemburga? Kot prvo, zelo se strinjam, da potrebujemo strukturen pristop. Eno je namreč, da preizkujemo primere vsakega posebej, vendar pa je potrebno te primere obravnavati po istih načelih. Osnovna vrednota pa je ta, da plačuješ davke, ki jih moraš plačati, davke, ki jih plačujejo tudi konkurenti in vsa druga podjetja, ker je to edino pošteno. In ko pridobivamo izkušnje, S temi preiskavami, ki so zdaj v teku, dosegamo dvoje. Eno, odvračilni učinek in drugo, pridobivamo veliko znanja o tem, kako so te zadeve organizirane, kakšne so scheme, po katerih to deluje. Eno pa je zelo pomembno in sicer, da se ne uveljavi to kot običajna davčna politika, ki bi se pritihotapila skozi stranska vrata. Kolikor smo brali v tisku in kolikor sama vem, vidim, da so nekateri pravzaprav užaljeni zaradi tega, kar se dogaja, oškodovani. Vsi namreč pričakujemo, da bodo vsi plačevali svoje davke. Zato želimo pridobiti čim več izkušenj in potem, ko bomo modrejši, ko bomo bolje poznali stvari, bomo lahko zauzeli tudi bolj strukturen pristop v prihodnje. Hvala lepa. Kostas Mavrides, SN. Kostas Mavrides, skupina SD. Hvala, gospod predsednik. Sistem zaščite ki jo vnaša direktiva o enakih pogojih v potrošniških pogodbah. Gre za to, da bi bil potrošnik v enakem pogoju kot dobavitelj ali trgovec, tako kar zadeva njegovo poznavanje, kot tudi pogajalsko moč. To, kar sem prebral, je iz vleček iz sodbe Evropskega sodišča. Ne morem si predstavljati boljšega opisa kot je ta opis med banko in posolijojemalcem v času krize. In še zlasti je to tipično za državo na obrobju. To je moja država Cipr. Ali menite, da je skrajni čas za bolj proaktivno zaščito tistih posojilo jemalcev, ki jih je potrebno zaščititi pred nepoštenimi bančnimi praksami in ali menite, da je pravi čas za boljšo harmonizacijo s poudarkom na učinkovito izvajanje direktive. Well, oh, Absolutno se strinjam. leta sem hodila na sestanke Ekofina in tam smo si prizadevali ravno za to. Za strožje zahteve do finančnih inštitucij, pa naj si gre za banke ali druge institucije. In pri tem imam v mislih kapitalske zahteve, eh, likvidnost in seveda upravljanje, zato da bomo po krizi imeli trden in verjetno nekoliko bolj dolgočasen finančni sektor. Zelo pomembno je, da se ta pravila tudi dejansko izvajajo. Bančna unija bo zagotovila veliko orodi, tudi enoten nadzor bo pomembno prispeval in seveda bo pomembno tudi izvajanje državnih pomoči. Namreč bančna unija ni nujno za vse, čeprav je odprta tudi za tiste države, ki nimajo evra, zagotovila pa bo, da se bo vse obravnavalo enako. In to bo pomembno tudi pri vprašanju državnih pomoči in kako se le te izvajajo. Z tega vidika torej lahko rečem, da vse to, kar smo počeli v Ekofinu ob močni podpori pri zakonodaji strani Evropskega parlamenta, torej to, kar smo počeli, je bilo ravno zagotavljanje ravnovesja na področju bančništva. Siegfried. Hvala lepa. Sigfrid Muresen, Evropska ljudska stranka. Designate. Gospa kandidatka, prej je nekdo že dejal, da včasih konkurenčna politika EU ovira konkurenčnost podjetij. Nekatere korporacije se želijo združiti, v končni fazi pa se zgodi to, da jih prevzamejo korporacije izven EU, kar seveda privede do omejitev za evropsko gospodarstvo na svetovni ravni. Vidimo, da so mnoge vlade že izrazile zaskrbljenost. Zanima me, kakšno je vaše stališče in kot drugo, Evropska komisija je dala zeleno luč, za združitev med telefoniko in e-plusom. Operaterji so sicer morali dati nekatere zaveze. Zanima me, ali bi komisija morala bolje razumeti vlogo velikih akterjev v času svetovnega gospodarstva. Zelo pomembno, ko govorimo o združitvah na tem področju, je, da sploh razumemo trg. Namreč skoraj da dobesedno je potrebno ocenjevati vsak primer posebej, odvisno na katerem trgu neko podjetje deluje. Združitve je sicer možno odobriti, poiskati pa tudi ustrezna sredstva, če bi taka združitev lahko zadušila konkurenčnost na nekem trgu. Če je vaš trg evropski in če tudi imate svetovne ambicije, potem morate vaditi svojo konkurenčnost v evropskem okolju, da se boste lahko soočili s svetovno konkurenco. In to je pomembno. Pomembno je prisluhniti podjetjem, se pogovarjati z njimi, ko gre za sredstva, namreč kako poskrbeti, da bodo ta, tej novi trgi resnično delovali. Pri združitvah je najpomembnejše to, da se podjetja, ki se hočejo združiti, tudi dejansko združijo. Seveda ob strogih pogojih, kar pomeni, da ne smejo zadušiti konkurence. To je zelo pomembna pot, če želimo svetovno konkurenco, upoštevati moramo tudi druge jurisdikcije, kako se tam lotevajo tega. Pri konkurenci v Evropi pa ne smemo biti diskriminatorni. Namreč v evropskem okolju je kupec kupec in prodajalec prodajalec, ne glede na to, odkot prihajate. Hvala lepa, gospod Anemans. Hvala. Nova belgijska vlada naj bi bila v kratkem oblikovana. Nimamo še končnega dogovora, vendar pa je gospa Marjan Tyson povedala kar nekaj stvari. To pa je med drugim tudi to, da vlada zaskrbljenost glede primira banke Dexia. To ste omenili tudi sami v svojem pisnem odgovoru. Generalni direktorat za konkurenčnost je bil mnenja, da gre tu za nezakonito oziroma nelojalno konkurenco z vidika državnih pomoči. 30 do 40 milijard je znesek, o katerem je govora. Če bi vi odločili, da gre za prihranke in ne za deleže, potem bo to imelo ogromen vpliv za trg in za strukturo kapitala. Zato sprašujem, to je zelo vroč kosten in morda je to zadnje, kar je na poti k oblikovanju belgijske vlade. Kakšno je vaše mnenje o tem in ali kaj veste, ali je bil dosežen kak sporazum? Hi. I saw that the chairman Vidim, da vas je predsednik skušal ustaviti, ker ste presegli svoj čas, ampak eh, jaz vam lahko prihranim nekaj časa. Moj odgovor je zelo kratek. Ne poznam primira. To je trenutno pomembno vprašanje pri oblikovanju belgijske vlade in če tega ne poznate in če vam o tem nihče ni nič povedal, me to samo veseli. No, potem je to za vas danes zelo prijeten večer. Okay. Uh, Annelies Dots. Annelies Dots, ponovno. Thank you. Hvala. Kot dobro veste, manj kot pet maloprodajnih podjetij obvladuje trg. Samo tri maloprodajna podjetja na finskem obvladujejo 88 odstotkov trga. Nekateri supermarketi očitno zlorabljajo svojo moč in stroške posredujejo naprej po prehranski verigi. To zelo močno vpliva tudi na potrošnike. V Združenem kraljestvu smo oblikovali varuha, ki skrbi za to, da supermarketi ne kršijo pravil. Kar tri od štirih imajo sedež v Evropi, zato potrebujemo skupno ukrepanje. Kako boste torej poskrbeli, da podjetja ne bodo zlorabljala svoje moči, ki jo imajo zaradi velikega tržnega deleža? Se boste zavezali, da boste sprejeli pravila, ki jih bo mogoče izvajati in s katerimi bi preprečili, da bi podjetja izkoriščala svoj prevladujoči položaj? Ali boste zagotovili, da podjetja ne bodo mogla zlorabljati svojega položaja. Vidim, da mi predsednik eh, že namiguje, da moram nehati. Izvolite. I, I Zavezam, zavedam se, da je na področju prehrane konkurenca zelo pomembna stvar. In to je tudi vprašanje, s katerim se zelo pogosto ukvarjajo uh, organi za varstvo konkurence na državni ravni. Ampak vidimo, da ko podjetja delujejo na evropski ravni, je to evropsko vprašanje. Ne vem, ali potrebujemo tukaj posebno zakonodajo. Tisto, kar je pomembno, je, da smo čim bolj strogi pri izvajanju konkurenčnih predpisov, tako v tej panogi kot v vseh drugih. Danes je generalni direktorat za konkurenčnost objavil obsežno študijo, ki se nanaša ravno na to panogo. Mislim, da gre za objavo na 400 straneh. Ampak oni so pravzaprav preverjali ogromno podatkov o tem, koliko različnih dobaviteljev ima različne izdelke na policah, koliko je inovacij pri embalaži, vsebini, skratka, kako pomembne so inovacije na tem področju, potem pa uporabljajo ekonometriko in ugotavljajo, koliko je akterjev v tej panogi. To se mi zdi zelo zanimiv pristop. Mislim, da sicer vsega ne pove, tudi konkurenčna ekonometrika ima svoje meje, je pa to zelo dobro izhodišče, da pridemo do prave slike o tem, kako deluje ta panoga na evropski ravni. Namreč spoštujem zelo dobro delo, ki ga na tem področju upravljajo uh, eh, organi za varstvo konkurence na državni ravni, ampak zdaj imamo še uh, trdnejšo podlago, ravno zaradi študije, ki je bila danes objavljena. Imko v imenu odbora IMKO, Roza Thun und Hohenstein, Evropska ljudska stranka. Right back, Tukaj od zadaj sem, če me vidite. Navezala bi se na vprašanje državnih pomoči. Najprej konkretno. Evropska komisija pomaga potrošnikom s pomočjo evropskih potrošniških centrov reševati čezmejne spore. Ti potrošniški centri se delno financirajo tudi s pomočjo držav članic. Nedavno se je pojavljalo vprašanje, ko nek potrošniški center ni dobil financiranja. Razlog pa je bil, da se je nacionalni organ bal, da bi lahko to financiranje bilo razumljeno kot državna pomoč. Ali lahko pojasnite to? Namreč financiranje potrošniških centrov ne predstavlja državne pomoči. Po drugi strani, bolj nasplošno pa Evropska komisija predlaga novo industrijsko politiko. Industrija naj bi do leta 2020 dosegla 20 odstotkov BDP-ja. Nekatere države članice bodo verjetno želele narediti pravila državnih pomoči bolj ohlapna, da bi dosegle ta cilj. Ali lahko računamo na vas? Predsednik prekinja, prosim, zaključite. Ali boste sposobni zdržati pritisk držav članic? Well, I, I, I zelo pomembno je, da ne ukinemo take pomoči zaradi strahov, da je taka pomoč nezakonita ali kar je še hujše, nekompatibilna s pogodbami. Ampak prav je, da se to vprašanje postavi, da lahko razjasnimo, s čim pravzaprav imamo opravka. Drugo, zelo pomembno je, da države članice imajo zelo močne pristojnosti. posodobitev državnih pomoči v uredbi o splošnih izjemah v bloku, ta daje veliko prostora, manevrskega prostora državam članicam za vrsto primerov na področju državnih pomoči. Tako bomo v komisiji, v parlamentu imeli dovolj prostora, da se osredotočimo na najpomembnejša vprašanja, kjer se odpira vrsta dvomov. In tu se mi zdi, da je zelo pomembno, da si razdelimo delo. Včasih moramo namreč pomagati potrošnikom, da dosežejo svoje pravice. Drugič se moramo zanesti na državljane da bodo postavljali svoje vprašanja tudi nacionalnim centrom, ko gre za njihove pravice. In zato potrebujemo tu uh, več preglednosti. In posodobitev državnih pomoči je tu zelo na mestu. Zato mislim, da potrebujemo čas za strožja pravila, ko gre za primere, ki močno vplivajo na evropsko raven, po drugi strani pa se moramo zanesti, da tudi države članice počnejo to, kar morajo početi, torej da bdijo nad davkoplačevalskim denarjem. Kolega, I, I deset sekund sem toleriral, ampak ne morem sprejeti, da bi kdo spraševal mm, minuto in pol. Bent Luke, ECR. Gospa Vestager, pravkar ste odgovorili na vprašanje gospoda Balsa. Vsa podjetja eh, v Evropi morajo delovati po istih pravilih, ne glede na to, kdo je lasnik. Zdaj imam pa dve vprašanje. Prvo vprašanje se nanaša na konkurenčne implikacije varstvo investitorjev v okviru te tipa. Torej gre za mehanizme za reševanje sporov in investitorje. Če nekdo lahko zaobide nacionalna pravila, tako da gre zadeva na arbitražo, ali to pomeni skrivljanje konkurence in kako se boste tega lotili. Drugo vprašanje. Če neka evropska država pobira zneske, ki se pobirajo samo za tujce, ne pa tudi za domače prebivalce, ali je to izkrivljanje konkurence za podjetja, ki izvajajo transportne storitve. Hvala lepa. Na žalost nisem dobro seznanjena s to vrstnimi primeri transporta. Je pa res, da se moramo vprašati, vprašati eh, če gre za diskriminacijo, če eh, so na tovorjeni tovornjaki s tujimi registracijskimi tablicami, ne pa tisti z domačimi. Nediskriminacija je prav tako ena od vrednot, na katerih gradimo, ne zgolj na področju konkurence, ampak v Evropski uniji kot takšni. Cecilija Malmström je na svojem zaslišanju uh, nekaj povedala o razreševanju sporov med investitorji in državo. Veliko je različnih idej, veliko je različnih misli in izjav. To je treba jemati resno, ugotoviti je treba, kakšna so tveganja in česa se ljudje bojijo. Kakšni so pomisleki glede to vrstnih schem? Ugotoviti je treba, koliko to vrstnih schem že imamo in že uporabljamo temu vprašanju se bomo brez dvoma vrnili. Mislim, da je bilo 150 tisoč eh, pisem oziroma prispevkov na tem javnem posvetovanju na temo reševanja sporov med investitorji in državami. Odgovoriti je treba na vse te pomisleke, preden se sprejmajo nadaljna nadaljne odločitve. Ste pa slišali odgovor Cecilije Malmstrom v ponedeljek. Strinjam se z njenim mnenjem, da. Menim, da je treba to vprašanje zelo resno obravnavati. Na tisoče in tisoče bilateralnih sporazumov in eh, sistemov za reševanje sporo pa že imamo in tega ne moremo rešiti kar tako. Tako da je potrebna odprta razprava, na to pa je treba zadeve uravnotežiti imenu skupine Alde, Sofije in Tvelt. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi vam, gospa Vesta, za vaše uvodne misli in za dobre odgovore do sedaj. Ima vprašanje v zvezi s politiko konkurence, eh, v zvezi z osebnimi podatki. Slišali smo nekaj o protimonopolnem primeru Google. Osebni podatki so zelo pomembni za naše gospodarstvo komisija pa zaenkrat še ni priznala tega dejstva, da veliki podatki spreminjajo tudi to področje, naprimer eh, dvojni klik združitev eh, z Googlom in podobno. Razvili so se monopoli, ki se v drugih sektorjih ne bi mogli razviti. Vasto podatkov pogosto ljudje vidijo kot oviro za razvoj, kar je napaka. Včasih smo to imeli pod uh, generalnim direktoratom za enotni trg. V ZDA pa eh, o tem govori Komisija za zvezdno trgovino. Obstajajo razlike. Mislim, da ni dovolj, da govorimo o posameznih primerih v politični areni, ampak potrebuje nov pristop. Se strinjate, lahko poveste, kakšni bi bili vaši ukrepi? Najprej bi rada dejala, da razumem velike podatke, da je to nekakšna nova valuta na internetu. Gre za nekaj izjemno pomembnega, ko imamo dostop do podatkov ne zgolj ene osebe, ampak do milijonov podatkov, lahko opravimo analizo, ki je popolnoma drugačna kot tista, ki smo jo lahko naredili pred petimi ali pa desetimi leti, ker imamo na voljo boljše instrumente, boljša orodja. Mislim, da moramo biti izjemno pazljivi, razumeti moramo, kaj se dogaja, ko se ti trgi razvijajo. Mislim, da zaenkrat ne razumemo, kaj se dogaja. Ne vemo, kako združiti cvetota podjetja, ki temeljijo na digitalnih storitvah in dejstvo, da so to naši podatki. Mislim, da je potrebno sodelovanje. Sodelovati moram s komisarjem, ki je zadolžen za varstvo podatkov in s pravicami, ki so s tem povezani. Upam pa, da bo ta odbor sodeloval z drugimi odbori v parlamentu. Gre za vprašanje med eh, Cilo in Karibdo, med konkurenco in varstvom podatkov, med osebnimi pravicami in osebnimi svoboščinami. O tem je treba govoriti sedaj, ne v daljni prihodnosti, sedaj, naslednji teden, naslednji mesec. Ugotoviti moramo, kakšna so dejstva, ter se poglobiti v te trge. Generalni direktorat.com mora zagotoviti da bo na isti strani kot ti trgi, ker se hitro razvijajo, ker eh, jih moramo nenehno spremljati. Hvala. Je pekofot, socialisti. Hvala lepa. Dejali ste, da je dosje konkurenčnost povezan z drugimi, tesno povezan z drugimi prav posebno na danskem se veliko govori o tem. da se v EU sploh ne ustvarja več novih delovnih mest, temveč da ta izginjajo iz Evrope, iz EU. Pomembno se je držati pravil, pomembno pa je tudi to, da komisar ali komisarka za konkurenčnost skrbi za to, da veljajo enaka pravila za vse in da se potem ne selijo delovno mesta iz ene v drugo državo. Zato se sredstva ne smajo namenjati. Potrebno je zagotoviti, da bomo na splošno ustvarjali nova delovna mesta in da se držimo vseh pravil. Øh, ganske rigtigt, så, så er der lavet opstrammede regler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 Podjetja ne smejo imeti možnosti, da zaobidejo pravila. To tveganje obstaja in to je zelo konkretno tveganje. In prav na to moramo zato biti pozorni. Če neko podjetje prejme pomoč, potem podjetje ne sme razmišljati, da je to edini način, da preživi. Zato je zelo pomembno, kdo prejme pomoč. Sicer bomo namreč tudi spodbujali koncentracijo med podjetji. Zato v prvi vrsti je treba spoštovati pravila. To je odločilni dejavnik. Tudi pravila, ki so bila pred kratkim sprijeta. In če bom potrjena kot komisarka za konkurenčnost, bom skupaj z komisarjem za regionalne zadeve in notranji trg morali sodelovati. Gre namreč za deljeno pristojnost pri teh resorjih. Pomembno je to tudi za verodostojnost pomoči, predvsem regionalnih pomoči. To je namreč nujno za ustvarjanje novih delovnih mest, ne pa zato, da se delovna mesta selijo v druge države. Podobno velja tudi za raziskave, razvoj, infrastrukturo. Cela vrsta elementov je, ki jih je treba upoštevati pri splošni oceni. Sistem, ki ga moramo ustvariti, je sistem, ki ne sme nikomor dovoliti, da bodo podjetja odvisna samo od pomoči. Najlepša hvala, Georgijus Krico, SLS. Hvala, gospod predsednik, gospa kandidatka za komisarko. Želim vaše mnenje, mnenje politika, ne tehnokrata glede velikih grožen za konkurenco na evropskih trgih. Največja grožnja so bančni sektor, ZDA in njena tehnološka vodilna vloga, eh, izvozna politika Kitajske, Rusija in Gazprom, naši nacionalni monopoli. Mislim, da potrebujete specifične prioritete, saj se ne morete boriti na vseh frontah hkrati. Trenutni komisar, gospod Almunija, je na zadnje pred našim odborom precej žalostno povedal, da je na vkljub trudu, na vkljub trudu celotne komisije, Eh, naletel na velike težave. Še vedno je ogromno monopolov in drugih oblik združevanja. Wrong, but... E- Morda se to ne bo slišalo prav, ampak če bi popolnoma uspel, potem sama ne bi imela nobenega dela več. Mislim, da so izzivi pred nami ogromni, vsaj nekateri. Trgi namreč niso popolni. In to je eden od razlogov, zaradi katerih še vedno eh, najdemo eh, monopole, duopole, podjetja, ki izkoriščajo svoj položaj na trgu. Zato je še posebej pomembno zagotoviti ustrezno eh, pravično izvajanje konkurenčnih pravil, ki morajo biti osredotočena na nekaterih trgih, ki ste jih omenili, je težko zagotoviti spremembe. Potrošnik težko kaj naredi. Odvisen je od nas. Mi moramo spremeniti stanje. To velja za energetiko, za digitalne trge, za finančni sektor. Potrošniki so odvisni od nas. Zanašajo se na nas. Mi smo tisti, ki moramo zagotoviti, da se pravila spoštuje. Upam, da bom lahko kaj spremenila, naredila bom vse za to. Upam tudi, da bom lahko sodelovala z odmorom. Kot sem dejala v vodoma, ste vi tisti, ki poznate razmere v vaših volilnih okrožjih. Slišali in videli ste marsikaj, česar sama ne bom mogla videti. Tudi zato se mi zdi, da imamo na voljo ne zgolj formalne oblike pogovorov, ampak tudi neformalne stike. Tako lahko ugotovimo, kako poteka izvajanje. Ne, od primera do primera, ker so določene zadeve tukaj zaupne narave, ampak nasplošno zagotoviti moramo, da izvajanje dejansko poteka. Upam, da bomo lahko tako naredili nekaj korakov naprej v smeri konkurenčnejše, svobodnejše Evrope. Hvala, Eva Pavnova, ELS. Prav je, da ste pogledali na desno, ampak organizatori v tej dvorani so se odločili, da me dajo na levo, kljub temu, da predstavljam ELS. Morda, da bi se eh, malce pomešala med socialiste, katerih eh, ni vseh tukaj. Tudi sama imam rada čokolado in mislim, da bomo našli skupne stične točke na drugih področjih. Nadgraditev digitalnega enotnega trga je ena izmed naših eh, ključnih prioritet mi v Evropskem parlamentu moramo skupaj s komisijo zastaviti ustrezne cilje, s katerimi bomo lahko ustvarili visoko kakovostna delovna mesta za ljudi v Evropi, še posebej za mlade. Informacijska industrija je ena od gonil na tem področju. Zanima me, kakšni so vaši pristopi, kako boste rešili vprašanja, ki jih poraja digitalna agenda 2030 za politiko Evropske unije. Se striče, strinjate, da je lahko posredovanje v informacijski industriji nevarno, glede na to, da se ta industrija izjemno hitro razvija. Zanima me tudi, če bi morali posredovati, ko gre za oblikovanje proizvodov. Gospod predsednik prekinja govornico in eh, izključuje mikrofon. Uh, Ta čokolada je v bistvu primer združevanja. Gre za čokolado in uh, lakrico. Res je, ne združuje nas samo strast do čokolade. Ustvarjanje visokokakovostnih delovnih mest z veliko dodano vrednostjo je izjemno pomembno. Najti moramo naše mesto v tej verigi eh, in gospodarstvu v svetu. To je popolnoma res. Nočemo ustvariti zgolj močnega evropskega gospodarstva, ampak moramo najti tudi naše mesto na globalni ravni, ustvariti dodano vrednost tam. Informacijska industrija je izjemno pomembna, strinjam se mislim, da bo ta konkurenca okrepila inovacije. Izvajanje protimonopolnih pravil bo prav tako okrepilo inovacije. Če imamo ogromna podjetja, ki dominirajo na področju informacijske tehnologije, potem bo majhnim podjetjem težje vstopiti na trg in tam predstaviti svoje inovacije, če ne bomo zahtevali izvajanja protimonopolnih pravil. To se mi zdi še posebej pomembno. Mislim, da smo bili priča nekaterim odličnim primerom, navdihujočim primerom majhnih, zelo majhnih podjetij, ki nas gledajo kot na globalna podjetja, kljub temu, da je tam zaposleni zgolj nekaj ljudi, dva ali pa, ali pa tri osebe. Ampak to so globalna podjetja. Nihče jih ni podpiral, nihče jih, eh, jim ni pomagal, vseeno pa so našli inovacije, s katerimi lahko prepričajo kupce posod po svetu. Hvala, sedaj v imenu odbora Imko, Evelin Gepard. Najlepša gospod predsednik, veliko praznih sedežev je tukaj, tudi na strani je les, eh, če dovolite. Gospa kandidatka za komisarko, katere konkretne ukrepe boste sprejeli, da bi zagotovili delovanje mehanizma za Eh, odškodnine. Mislite, da bi morali ta mehanizem vključiti v evropski mehanizem za kolektivne odškodnine? Kakšne ukrepe boste sprejeli, da bi zaščitili interes potrošnikov? Kako jim boste zagotovili veliko izbiro? Boste reševali vprašanja nepravičnih komercialnih praks? da bi zagotovili spoštovanje načela nediskriminacije, da boste enako obravnavali tako potrošnike kot tudi podjetja. Well, well, all... Najprej naj povem, da sem z velikim veseljem ugotovila, da lahko uporabljamo redni zakonodajni postopek tudi na področju na področju konkurence. In mislim, da je to pomembno tudi z vidika vprašanja odškodnine. Almunija in kolegi so bili veseli takšne obravnave tako v svetu, kot tudi v parlamentu. Veseli so bili zaradi rezultata tega sodelovanja. Mislim, da moramo tesno spremljati razvoj dogodkov. Vprašanje kolektivnih očkodnin ima za sabo določeno zgodovino. Mislim, da se bomo lahko k temu vprašanju vrnili čez leto dni ali pa čez dve leti, ko bomo videli, kako bodo zakoni izvedeni. Mislim, da je to izjemno pomembno. Upam, da bomo lahko imeli nek dober dvojni pristop za podjetja, ki ne sledijo pravilom igre. Komisija bo zagotavljala izvajanje zakonodaje, na to pa bomo imeli tudi zasebno izvajanje. Če bo prišlo do zlorab, bo treba plačati. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da bodo podjetja plačevala eh, kazen glede na to, kako so škodovala trgu. Ko pa kompenzirajo oziroma dajo odškodnino eh, potrošnikom, pa je to druga plat. Nikoli ne smemo pos, eh, pozabiti na načelo odvračanja. Če bomo imeli trg, ker ne bo veliko kartelov, je to najboljše za potrošnike. Dobro je, da jih zaščitimo pred tem, zato potrebujemo dobre preiskave. Kazni morajo biti na takšni ravni, da to ne bo zgolj še ena eh, številka v na njihovih eh, bančnih računih. Kazni morajo biti izjemno visoke. Rina Kari, Gue Engel. Prej niste odgovorili na moje vprašanje. Kako lahko poiščemo pravo ravnotežje med konkurenco in boju proti socialnemu dumpingu? Imamo registre v katere naj bi se upisala tuja podjetja. To je registr, kjer se morajo tuje podjetja upisati, zato da se lahko izvaja tudi nadzor z vidika plačevanja davkov in socialnega vidika. Ta registr pa je bil predmet kritik, in vemo, da so se nekateri že obrnili na komisijo, komisijo v prejšnjem mandatu in sprožena je bila tudi preiskava, ki bo sedaj končala tudi na vaši mizi. Ali boste zagovarjali te danske registre, nekateri namreč menijo, da gre za izkrivljanje konkurence. Øh, er- Konkurenca ni nekaj, kar bi se lahko izvajalo izmen pravil. Zato mora biti konkurenca vedno lojalna. Na Danskem imajo ti registri tudi ta namen. Seveda, lahko se vedno vprašamo, ali so šli predaleč. Namreč na določeni točki to niso bili več registri, ki bi povedali, kdo je kaj počel. Morda obstaja tudi nevarnost, da bi ti registri postali preveliko breme in bi zato imeli tudi odvračilen učinek. Skratka, tukaj je več stvari, ki jih je treba upoštevati in pri tem seveda doseči ustrezno ravnotežje. Seveda je prav, da skrbimo za to, da podjetja ne utajijo davkov, da se plačujejo davki in vsi prispevki, ampak če se pravila spoštujejo, potem problema ne vidim. Najlepša hvala. Michael Raymond, zeleni. Spoštovana kandidatka za komisarko, kar se tiče konkurenčnega prava in kar se tiče davkov, ste že predvsej odgovarjali. No pa še vseeno bom poskusil zastaviti še eno vprašanje, čeprav ste že dali veliko duhovitih odgovorov. GD Konkurenca bo ta teden objavila nove podatke za davkovno roditev za velike, velika podjetja v Luksemburgu in na nizozemskem. To je bilo izpogajano na tiho, imamo prikrojene rešitve, tako da bi prihranili pri davkih in sicer na račun seveda davkoplačevalcev po Evropi. Po prvi oceni komisije gre za nezakonite pomoči. Zanima me, kako to obravnavate politično, kakšno je vaše mnenje. In potem še nekaj. Vem, da še ni končnega odgovora za ta primer, da morajo to še natančno obdelati. Zanima pa me vaše politično stališče, kaj želite in ali boste za to namenili več sredstev. Well, what I want... No, želim nekaj doseči, če je to treba doseči. Seveda pa potrebujemo dokaze in argumente. Mislim, da je to izjemno pomemben signal za vsa ostala podjetja v Evropi, ki plačujejo davke, ki jih morajo plačevati. Pomemben signal, če kaznujemo tiste, ki se izogibajo plačevanju davkov, ki bi jih morali plačati. Glede na moje informacije je to zapleteno, ker tega ne najdemo nujno v pravilih, ampak v sodbah. Treba iti zelo globoko pri preiskavi, tako da lahko odločitve utemelimo na dobrih temeljih, drugače bo zadeva na sodišču padla. To morajo biti naše ambicije in to mora biti naša prednostna naloga. Kot sem dejala že prej, s tem skupno davčno politiko nočemo sprejeti za zaprtimi vrati. Še vedno bomo v Evropi imeli različne davke za podjetja, čeprav si prizadevam, da bi skupna konsolidirana osnova, eh, če se ne motim, se je tako reče, predvsej zapletena zadeva, eh, bila sprejeta in da bi jo začeli uporabljati, ker je to dober predlog, ampak to verjetno ni dober odgovor na vaše vprašanje. Mislim, je, mislim, da je to nekaj, kar lahko storimo in tudi sredstva bomo v ta namen namenili. Upam, da to, da to lahko naredimo v nekem omejenem časovnem eh, okviru, ne Eh, čez dolga leta. Hvala. Veronika Lope Fontanje, e LS. Gracias. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa kandidatka za komisarko v resorju, ki bi ga naj prevzeli, je treba zagotoviti pravično in rigorozno izvajanje konkurenčne politike. Zato je to zaslišanje tako pomembno, ker nas zanima, če boste enakovredno zahtevali izvajanje te politike. Spregovoriti želimo o ladjedelništvu, ki je zelo pomembno za Evropo, za družbo v Evropski uniji. Evropska komisija ni bila vedno pravična do te industrije. Govorim o specifičnem primeru vzajemnih obtožb med španskimi in nizozemskimi ladjedelnicami, ki so uporabljali podobne sisteme eh, davčnega leasinga. V enem primeru je prišlo do odločitve, v drugem primeru pa ne. Španske ledelnice so jo odnesle slabše. Boste zagotovili enako obravnavo in pravo upravljanje z eh, pravom skupnosti? Yes. Da. I, I don't know. Ne vem dovolj, ne vem niti polovice tega, kar bi mi omogočilo ustrezen odgovor v zvezi z ladjedelništvom. Ladjedelništvo je izjemno pomemben sektor ne zgolj v Evropi, ampak tudi globalno gledano. In to je pomemben sektor. Saj je čezmorski promet izjemno pomemben za številne proizvajalce za številne industrije. Razen tega pa se mi zdi pomembno, da tudi ti sektori upoštevajo konkurenčna pravila, če obstajajo pomisleki glede privilegijev nekaterih, je treba to obravnavati v pogajalskih, eh, v pogajanjih oziroma v svetovni trgovinski organizaciji. To je pomembno namreč za stroške prometa, če lahko zgradite eh, svojo ladjo z javno podporo ali pa ne. No. Najlepša hvala. Marko Cani za FDD. Hvala. Dve vprašanje. Prvo, glede vaše metodologije. Vaš predhodnik je, oziroma predhodnica, je včasih od podpirala veliko preiskav, ukrepov pa ni bilo. Zdaj pa sprašujem, ali lahko pričakujemo kontinuiteto, ali boste nadaljevali tako kot gospod Almunija. Drugo vprašanje. Prepogosto se dogaja, da včasih vidimo, da mali delničari oziroma varčevalci izgubijo vrednost svoje investicije na račun špekulantov. Katere konkretne ukrepe boste sprejeli, da zaščitite male delničarje oziroma male investitorje? Well, on, on the last part of the... Hvala lepa. Zadnji del vprašanja. Kar se tiče neposrednega izvajanja konkurenčnih pravil, mislim, da je to težavno. Ko gre za združitev, ko to obravnavamo, moramo obravnavati veliko faktorjev, kako bo to novo podjetje potem delovalo. Bo še vedno konkurenca na trgu, na katerem so aktivni in morda bi nekatera sredstva, ki so potrebna, da potrdimo združitev, bila ravno tista, ki ste jih omenili. Tukaj sem se osredotočila na zadnji del vprašanja. Bi lahko še enkrat ponovili prvi del? Thank you. Now Kristel Schadelmose. Sorry. Lepa, Schadelmose. It was on, on the approach of your work. Šlo je za pristop pri vašem delu. Well, well I, I think it's, it's important to, to be able to... Mislim, da je pomembno odpreti, začeti s preiskavami, čeprav morda potem ne pridemo do zaključka postopka s kaznjo ali za popravko, če gre za združitev ali posledice, druge posledice, če gre za protimonipolne postopke. Seveda, če odpirate in začenjate s preiskavami samo zato, da ste s preiskavo začeli, potem se omejujete. Potrebno je imeti določeno um, diskrecijsko pravico, da ugotovite, kaj se je resnično zgodilo. In zato je zelo pomembno, da to tudi sprejmete in potem nadaljujete z nekaterimi postopki, s katerimi je začel že Almunija. Je pa pomembno zagotoviti, da smo dovolj odzivni. Kajti, seveda je težavno za podjetje, če je pod posebnim nadzorom, potem pa se izkaže, da je to bilo nepotrebno. Hvala lepa. Sedaj pa odbor IMKO, Šaldemoze. Eh, eh, Hvala lepa. Rada bi dejala, da registr gotovo ni preveč birokratski, danski registr. Veliko ste govorili o denarnih kaznih, ki morajo biti odvračilne. Morda potrebujemo še nadaljne instrumente, da bi resnično imeli dobro situacijo, kar se konkurence in konkurenčnega prava v EU tiče. Komisija je podala predlog, da bi vzpostavila skupino, ki bi, popot, ki bi potovala po Evropi in preiskovala konkretne sume. Naprimer, če potrošniki doživljajo diskriminacijo glede cen, ali obstajajo nezakonite državne pomoči ali kaj podobnega, bi podprli spostavitev take skupine, ki bi popotovala po Evropi in raziskovala to? Hvala lepa. To je predlog, o katerem lahko vsaj razmislimo. Vprašanje pa je seveda, kako bi delovanje take skupine izgledalo. Seveda morajo vse uslužbenci v GD konkurenca se soočati s konkretnimi primeri in mora imeti konkretno znanje, potem mora sprejemati tudi konkretna, konkretne odločitve. Zato je seveda tudi pomembno, da smo tam, kjer se je določen primer zgodil. Mora pa to potem tudi ustrezati temu, kar počnejo nacionalni organi za konkurenco. potrebno se je ustrezno sklejevati z nacionalnimi organi. V nekaterih primerjih so ti zelo evropsko usmerjeni, v drugih pa lahko rečemo, da so nacionalni organi veliko boljši kot evropski. Danski, nemški, bolgarski konkurenčni organi seveda bolje poznajo razmere doma, kot bi mi to lahko poznali na evropski ravni zato moramo pri taki preverbi vaš čas upoštevati. Če bi torej vzpostavili neko veliko skupino, ki bi potovala naokrog in vse urejala sama, ali pa se raje zanesemo na znanje v državah članicah, teh organov, ki so bolj opeščeni. Hvala lepa. V imenu Imko. Pretzel, EKR. Og Vestager, jeg er meget glad over, hvad jeg har hørt af dig til nu. Hvala lepa. Veseli me to, kar sem do sedaj slišal. Najprej smo imeli javno pobudo za privatizacijo vode in črtanje vodnega sektorja iz direktive. Od takrat smo imeli kar nekaj pobud kar se tiče privatizacije oskrbe z vodo v Evropi, da bi to dosegli. Konec koncev je to potem na pritisk ZDA bilo zahtevano tudi v sporozumu TTIP. S prerasporeditvijo teh oskrbovanih poti iz javnih v zasebne roke, imamo mešane občutke. Nasplošno bi rad vedel, kaj menite o privatizaciji naravnih monopolov, kaj menite, kako lahko ustvarjamo konkurenčnost na tem področju in kako bi preprečili tak vodni monopol in kaj menite o teh klauzulah v sporozumu TTIP, ki zahtevajo privatizacijo oskrbe z vodo. In to tako, da se tega ne da več povrniti na prejšnjo, da se ne, da, da se ne moramo več vrniti na prejšnjo stanje. Hvala lepa. Najprej mislim, da so pobude, kar se tiče državljanskih pobud, dobro zastavljene. Ne podcenjujem učinkov, ki jih pobude imajo. Ne samo tiste, ki morajo imeti milijon podpisov, tudi tiste, ki začenjajo z razpravo in ki bodo spremenile videnje naših stvari. Torej, kar se tega tiče, mislim, da je dobro, da imamo to novo možnost v naši demokraciji. In upam, da bo to spremenilo našo razpravo in to, kako urajamo zadeve med komisijo, svetom in parlamentom. Kar se tiče privatizacije naravnih monopolov, o tem ne vem dovolj, kar se tiče pogajanj pri TTIP in ali bo to imelo posledice. Nimam dovolj znanja, da bi konkretno odgovorila na vaše vprašanje. Seveda, well, lahko pa vam odgovorim kasneje, ko bom imela na voljo več znanja in bom bolje poznala razmere. Hvala lepa, Mihajl Tojrer, Alde. Hvala lepa, predsednik. Gospa Vestage, v pisnih odgovorih na naše vprašanja ste omenili specifične razmere MSP-ov. V praksi je pogosto tako, da MSP-ji še prav posebno trpijo zaradi odobritvenih postopkov okoljskih postopkov in nasplošno birokratskih postopkov. Veliko MSP-jev trpi tudi zaradi tega, ker so ta pravila v Evropi zelo različna, pogosto se tudi različno uporabljajo. Naprimer, če pri posojilu za 50 milijonov, to ni pomembno morda za vsa podjetja, če imamo tukaj veliko stroško za posvetovanja, potem je seveda to že težava. Mi kot zakonodajalci smo delno soodgovorni. Moje vprašanje, ali ste kot prihodnja kandidatka za konkurenco mnenja, da bo tukaj potrebno ukrepati, tudi kar se tiče GD konkurence? Well, do, and... Da, vem, kako težavne so zadeve. tri leta sem bila ministrica za ekonomske zadeve in notranje zadeve in sem delovala ravno na tem področju, da bi imeli manj birokracije in da bi imeli več časa za profesionalno delo. Kajti to je tista prava pot za okrepitev dela tako podjetij, kot tudi javnih podjetij. Torej, iz prve roke vem, kako težko je to. Mislim, da je to vprašanje, ker imamo srečo, da imamo prvega podpredsednika, ki je pristojen za to. Ne, da mu prepustimo to, to ne bi bilo lepo, temveč, da ustrajamo, da moramo sodelovati z njim, da zagotovimo, da tam, kjer lahko porežemo birokracijo, kjer lahko urejamo zakonodajo na drugačen način, da to tudi storimo. Seveda pa moramo tudi uravnotežiti, kako se pripravlja nova zakonodaja, tako da bomo zagotovili, da je ustrezna, da bomo imeli eno ureditev na mesto 28 različnih. In potem mislim, da je še eno vprašanje, o katerem je potrebno govoriti, kako pripravljamo tako zakonodajo. Obstaja tendenca, da želimo preveč regulirati, da želimo pripravljati preveč zakonodaje, ker bi lahko tukaj dodali še to in to, ta statistični podatek in tako dalje. Da gremo raje v drugo smer. Namesto, da dodajamo, bi se morali odločiti za minimum in bi potem mi kot zakonodajalci morali zagotoviti, da podatke uporabljamo vedno znova, ne pa da vedno znova zahtevamo od podjetij, da nudijo nove podatkovne scheme in nov način delovanja. Zato se mi zdi, da je stabilnost, kako se pripravlja zakonodaja, ključnega pomena. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik Markus Ferber, ki je tudi predsednik delovne skupine Ekon za konkurenco, ki je bila sedaj nadgrajena, da bo odgovorna tudi za nadzor nad konkurenčno politiko in upam, da boste dobro sodelovali s kandidatko za komisarko. Hvala lepa. Ponudili ste kavo, vaš predhodnik pa je govoril veliko o nogometu, torej prijetna sprememba. Veliko krat smo slišali o postopkih proti velikim podjetjem Microsoft, Google, s tem se ravno kar ukvarjamo, menite, da so trenutna pravila na konkurenčnem področju ustrezna za digitalno družbo in če ne, kako bi to popravili. In drugič, Evropska unija je s Švico sklenila konkurenčni sporozum, ki zagotavlja čezmejno izmenjavo informacij za ustrezne organe. Ne, da bi prizadete morali o tem obveščati. Kaj menite o tem sporozumu in ali ste mnenja, da bi morali imeti še nadaljne take sporozume in če da, s kom? To so zelo dobra vprašanja za nadaljni premislek. Torej, vi hm, govorite osebinsko, jaz pa prinesem kavo. Torej, kaj na kocki? Spremembe, ki jih predvidevamo, koliko so se trgi spremenili v zadnjih petih letih, seveda moji otroci menijo, da sem strašno starokopitna in staromodna, ko naprimer rečem, da bom uporabila faks. Gre torej za to, da seveda se ne moramo izogniti kartelom in seveda morajo tudi združitve še vedno zagotavljati konkurenco. To so dobra načela in zato moram reči, da se včasih dobro držati teh starih načel. Vendar pa nove stvari, ki prihajajo, so nove stvari tiste, ki so pomembne. Ali razumemo to, kar se dogaja na teh trgih in tukaj pa smo pred velikim izzivom. V nekaterih primerjih se pojavljajo novi elementi. Ne dnevno, ampak eh, vsak teden. In resnično upam, da ne bo šlo samo za podaljševanje, kaj ti potrebno bo v doglednem času sprejeti tudi odločitve. Sporozum Švico je predvsej poseben. Torej, ta izmenjava informacij je ena redkih takih. In z vami bi se rada pogovorila o tem, kakšen sporozum bi bil tisti ustrezen. Vendar pa dobro je, da take sporozume imamo. Kaj ti? Tako izpostavljamo mednarodno sodelovanje, kar se tiče izvajanja konkurenčnega prava. In če sem dobro obveščena, organi za vas so konkurence iz EU, dobro sodelujejo z ZDA e in tudi s Kanado. In mislim, da je mednarodna mreža organov za varstvo konkurence zelo pomemben dejavnik za to, da okrepimo tudi mednarodno kulturo konkurence. In mislim, da lahko storimo veliko, tako konkretno, pa tudi tematično, kar se tiče okrepitve teh omrežij. The... Hvala lepa, Sven Gigol. Frau Vestager. Gospa Vestager v zadnjih letih je področje, kjer je bilo največ subvencij, banke, bančništvo. Z davkoplačevalskim denarjem smo v veliki meri reševali banke. In zadnja komisija je to odobravala, zato da bi preprečila sistemski zlom. Dve vprašanji konkretni. Velik pritisk je bil strani nekaterih držav članic in tudi strani ECB, da bi v povezavi s tem zmanjšali pooblastila komisije, čeprav posebno pri obremenitvenih testih. Kaj pravite na te napade na GD konkurenca, se boste branili pred tem in potem nimamo jasnosti, nimamo preglednosti, koga smo rešili, komu so prihranili reševanje strani upnikov, boste vzpostavili preglednost, da bomo točno vedeli, kdo je bil končni prejemnik teh sredstev za reševanje bank? Well, you are obviously uh, perfectly right. Prav imate, ko pravite, da je državna pomoč za banke doživela zelo širok obseg v času krize. In seveda je sedaj čas, da se vrnemo k zdravemu, verjetno bolj dolgočasnemu finančnemu sektorju. Seveda potrebno je ustrajati, da še obstajajo vprašanja, kar se tiče državne pomoči. Prav tako kot zdaj, ko imamo obremenitene teste in ko, bodo, ko bo objavljena ocena kakosti premoženja. Ker gotovo bodo banke, ki bodo potrebovali več kapitala za to, da bi zadostile potrebam in da bodo lahko prišle v bančno unijo. In tukaj je potem to vprašanje državne pomoči. za posodobitev državne pomoči imamo nova pravila. Pomembno pa je zagotoviti, da bomo eh, zgradili most prekreševanja z javnimi sredstvi in do reševanja z upniki. In to bo tisto, kar bo pomembno. Sedaj imamo vrzel in mislim, da je jasna naloga za nas, da zagotovimo, da bo uredba o državni pomoči že na voljo ko bo prišlo do teh primerov in verjetno, ko bomo imeli tudi rezultate teh obremitvenih testov do konca meseca. Drugo vprašanje, pravi gospod Gigold. I, I have no overview. Nimam pregleda nad prejemniki. Nimam še pregleda. In ne vem, kako bi lahko tako preiskavo spostavili, začeli, kakšen bi bil obseg. Nekatere države so se zavarovale, da so se lahko vrnili na staro stanje, če so stvari začele teči dobro, druge so to uredile drugače, različne poti so bile. Rada bi vedela, kaj so države članice same storile, da je preglednost na tem področju. Sem pa pripravljena na to vprašanje se kasneje še vrniti. Hvala lepa. Bali, FDD. Hvala, predsednik. Neposredno vprašanje, potem pa vam razložim še primer. Vprašanje je, kako lahko zajamčimo konkurenčnost v, pri, v sistemu, ki je tako zelo neenoten in nagrajuje multinacionalke. Primer, Fiat Chrysler. Svoj sedež so preselili na nizozemskem, Za davčne namene so imeli sedež v Londonu, brezposelni so bili pa v Italiji, ker je bilo tudi tako za nje najbolje. Mali podjetnik se ne more izogniti pravilom na tak način. Kako naj se torej počuti zaščitenega? Multinacionalke počnejo praktično to, kar hočejo po sedajnih pravilih. Zato me zanima, kaj menite, rad bi slišal vaše mnenje. Hvala. Hvala lepa. Ne poznam konkretnega primera, vendar pa, če bi bila malo podjetje, bi se mi zdelo pomembno, da bi tisti, ki imajo moč izvajanja svojih pooblastil, da to izkoristijo. Kajti zelo nepravično bi se mi zdelo, če bi kdo imel na voljo sredstva, orodje, instrumente, lahko preiskoval, imel pravila na svoji strani, pa tega ne bi storil. Ne bi storil tistega, kar mora, zato da bi zagotovili, da se ljudje lahko organizirajo na drugačen način, ne pa na račun drugih. To bi bila velika tolažba za me kot malo podjetje, če bi plačevala pravične davke, kajti sama se seveda ne bi mogla organizirati, da bi poslala v teh državah, ne bi imela dovolj sredstev. In to je pomemben znak. In tisti, ki to danes poslušajo, verjetno menijo, da je to dober signal strani parlamenta, da ne bomo sprejemali podjetja, da se organizirajo na tak način, kot se druga podjetja ne morajo, ne morejo, če seveda je to proti pravilom. Kar se tega tiče, mislim, da moramo nadaljevati s preiskavami, ki jih imamo sedaj, jih podpreti in potem upamo, da bomo zmagali v teh primerih. Tako bi ljudje dobili občutek za pravico, za pravno državo v EU. Now. Hvala lepa. Sedaj pa odbor Imko. Socialisti Tarabela. Madam la komisar. Gospa kandidatka za komisarko, enotni digitalni trg je razdrobljen trg je preveč osredotočen, nekateri pa imajo preveč moči. Ali lahko zagotovite, da boste jasno izvajali pravila, da boste omogočili vsem dostop do interneta in spletnih storitev, tako da, bo lahko, da bodo lahko eh, potrošniki imeli izbiro. Se boste zavezali k boju proti koncentraciji eh, trga, naprimer iskalniki, boste zaščitili osebne podatke državljanov, ki jih multinacionalnih pogosto zlorabljajo. Če boste postali komisarka, boste veliko časa preživeli v Belgiji, kjer imamo najboljšo čokolado na svetu. Well, to bom morala pa sama ugotoviti. Uh, Uh, one of the things which is is very prominent in ena od zadev ki je zelo pomembna v splošni direktivi o izjemah je zahteva, da podpremo široko pasovnost, kjer trg tega ne zagotavlja. Obljuba, da imajo vsi enak dostop do spleta je nekaj zelo drznega, kajti vsi vemo, da je v nekaterih regijah, državah zelo težko zagotoviti stabilen dostop do interneta. In ta nova uredba o izjemah daje možnost državam, da tisti, ki živijo na bolj oddaljenih področjih, kjer trg ne nudi takih možnosti, da se to vseeno lahko zagotovi. To je namreč zelo pomembno za potrošnike, kajte vedno več storitev se uporablja prek interneta. Naprimer, potrebno je uporabiti splet, da poveste oblastem, da ste se preselili, da ste zamenjali zdravnika, karkoli že. Potrebno je torej imeti dostop. In zato mislim, da je nova uredba, ki jo pripravljamo, zelo pomembna. Namreč tudi, kar se tiče nudene storitev interneta, vemo, da je to zelo pomembno. In moramo seveda potem tudi narediti dobro preiskavo pri ponudnikih spleta in tako lahko seveda pomagamo potrošnikom. Parlament ustraja, da če bom potrjena, da bi imela seveda nadzor nad celotnim digitalnim trgom. Verjetno v sodelovanju s kolegi, komisarji, ki nadzorujejo varstvo podatkov in tudi seveda zasebne podatke, da ne bodo razkriti neutemeljeno. Ford. Hvala lepa. Viki Ford, Imko, predsednica. Imka, prosim. Uh, imco has been given new responsibilities. imco ima odgovornost za digitalni skupni trg. Najprej, kar se tiče peer-to-peer platforme. Te bi naj bile prepovedane v Belgiji in Nemčiji in druge. Države pa so to sprejele, ker pravijo, da je to dobro za izbiro otrošnikov. Kaj menite vi, glede teh enostranskih dejanj, ko fragmentirajo trg, preden smo sploh ga vzpostavili? In potem, WhatsApp, Skype. Kako lahko zagotovimo, da bi ponudniki infrastrukture še vedno dobili dovolj za svoje investicije, ne bi pa seveda izrabljali dominance na trgu, pa bi vseeno zagotovili seveda potrošnikom ustrezen dostop. In potem končno, ali je naše konkurenčno pravo ustrezno digitalnemu svetu ali potrebujete nove inštrumente za ureditev teh razmer. Uh, Nikoli ne bi popravljala nacionalnih sodišč pri njihovih sodbah, vendar pa mislim, da je pomembno, da imamo zaradi novih digitalnih storitev tudi možnost novega konkurenčnega nadzora. Če vsi plačujejo vse, kar je potrebno, potem je to dobro. In potem, seveda, če prihajajo ti novi kot presenečenje obstoječim dejavnikom na trgu, potem je to dobro, ker je vse pošteno. Tisti, ki so že na trgu, vedo, kaj je treba plačevati in plačujejo to, ne glede na to, kaj mislijo o tem. In seveda moramo o tem tudi razmišljati, ko se odpirajo novi trgi. ključno pravilo konkurence je, kar se da moderno in kar se da zdravimi temelji. In mislim pa, da moramo biti bolj odločni, kar se tiče razumevanja, kako se trg razvija. O tem smo že govorili. Nova podjetja ne razmišljajo o sebi kot nacionalna, lokalna ali kot evropska podjetja. So globalna od samega začetka, ker želijo cveteti na takem trgu. In to je tisti izziv. Držati tempo in ne samo počasi slediti. Sedaj pa je potrebno vse dobro razumeti. Upam, da bomo, kar se tiče velikih podatkovnih baz, tem lahko še razpravljali. Kajti tako bomo potem seveda lahko doumeli, da so osebni podatki skoraj da že nova valuta pri storitvah, ki jih uporabljamo. Upam, da bomo seveda to pot prehodili skupaj. Na Orina Kari. Hvala lepa, Rina Kari. Guengel. Start med Emram, jaz blev lidt overrasket over, at du ikke kunne give et mere klart svar. Moram priznati, da sem nekoliko presenečena nad dejstvom, da niste mogli bolj natančno odgovoriti na moje vprašanje glede rdečih registrov. Zdaj pa imam eno vprašanje v zvezi z državnimi pomočmi. Danska je med drugim predstavila vrsto ugovorov. Namreč to, da bi spodbujali delovna mesta v pomorskem sektorju, je bila ideja. V praksi pa vidimo, da prihaja do socialnega dumpinga In to ne ustvarja čisto nobene konkurenčnosti. Seveda, danska vlada mora nositi odgovornost, ampak vi boste pa pristojni za konkurenčnost v celotni Evropi. Ali torej lahko govorimo o pošteni konkurenci, če vidimo, da se podeljujejo državne pomoči na ta način? Vidimo, da te pomoči služijo samo zato, da se v bistvu v ladjedelnicah močno slabšajo pogoji za delavce. Hvala za vprašanje. Ključna točka pri odgovoru na vaše vprašanje je bilo, kako bom lahko izvajala svojo vlogo komisarke, če bom potrjena na najprimernejši način. Ne glede na to, da sem sama že imela izkušnjo z vlado in da sem bila poslanka, moram reči, da vloga, ki jo zdaj prevzemam, je vloga drugačne narave. Ne morem, niti nimam namena prejemati navodil od kogarkoli, to je ključni element. Govorili ste o mehanizmu pomoči, pa naj gre za Dansko ali katerokoli drugo državo, je za me nepomembno. Dejstvo je, da je določeno število let obstajal ta problem. Ne glede na to, koliko je bilo različnih komisarjev, problemi so ostali isti. Hvala. Uh, Gospa Kaja Kales, Alde. Najprej naj povem, da sem leta dolgo bila odvetnica na področju konkurenčnega prava in veseli me, da vidim, da bo pri komisiji konkurenčnost v dobrih rokah sprašujem o Google, ampak z drugega vidika. Skrbijo me komentarji nekaterih evropskih voditeljev, ki so dejali, da če želimo zaščititi evropska podjetja pred digitalno prevlado ameriških podjetij, kot je Google, moramo pravzaprav povsem regulirati internet. Zanima me, kako boste sodelovali z svojimi kolegi komisarji, za to, da vaš boj ne bo uporabljen na ta način, da bi povsem izničili oziroma omejili vlogo interneta. To je zelo primerno zadnje vprašanje, ker mi daje priložnost, da povem, kako pomembno je, da so vse naše preiskave utemeljene na dejstvih, ne pa na čustvih ali politični ideologiji ali pa na tem, kaj nam je všeč in kaj ne. Namreč, to je edini način, kako lahko podpremo temeljno načelo Evropske unije, to pa je vladavina prava. In to je ena najpomembnejših stvari. Namreč, ko izvajamo naše preiskave, morajo lete temeljiti na dejstvih, razumevanji trgov ter pravilim predpisov, ki jih izvajamo. Ker potem bo to tudi zdržalo na sodiščih. In to je zelo pomembno, kajti sodišča so tista, ki skrbijo, da vlada ustrezno ravnovesje. Evropska komisija ima ogromne izvršilne pristojnosti na področju konkurence in spoštovanje sodb sodišč, če se ljudje po sprejeti odločitvi obrnejo na sodišče, spoštovanje teh sodb je zelo pomembno. Moram reči, da me zelo to laži dejstvo, da so bile zadeve pregledane in da to, kar smo mi počeli, je v skladu z listino človekovih pravic, kar pomeni, da imamo ustrezno ravnovesje in kar pomeni, da lahko nadaljujemo s konkurenčnimi pravili in njihovim izvajanjem na neutralen in nepristranski način. Upam, da imate prav. Tudi jaz sem se bala točno tega. Ljudje ki so delali na tem področju 20 ali več let, bi lahko bili mnenja, da je ta pristop nekoliko preveč lahkoten. Zato jemljem vaše pripombe kot spodbudo. Hvala lepa. Sedaj pa, gospa kandidatka, pet minut za zaključne misli. Yours. Izvolite, beseda je vaša.